Um, so, ich bin unterrichtet worden, dass Obvestili so me, da pri prvi točki ne moremo se pogajati o komisiji. Komisija je prispela. Gospa poročevalka. Za prvo točko glasovanja so me obvestili, da si želi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 tu je prišlo do zahteve po transferju glede tehnične podpore pri Evropskem skladu za globalizacijo, ampak eh, imel bi priložitev. Tri razloge vidim za to. Najprej zato, ker ne bomo glasovali o transferju, ne da bi potrdili poročilo. Torej, to je dovoljenje za transfer. Potem, kar zdaj je to poročilo, tega ne moremo sprejeti pred transferjem, ker imamo rok za vložitev predloga 28. Torej, če imamo datum 28. moramo glasovati danes, torej to je jasen razlog. Drugi razlog. Najprej bi rad slišal oceno, predamo predstavo poročilo, prosim, da komisija to posreduje za oceno, da bi videli, kako deluje vse v zadnjih letih, kaj smo se naučili, preden je prišla komisija, tako da bomo videli, kako bo s tem. Z zadovoljstvom bomo to preučili. Torej, rekel sem, gospod predsednik, preden bom predstavil poročilo o tehnični podpori Evropskemu skladu za globalizacijo, bi rad videl, da komisija ne ogovarja o ceni glede delovanja Evropskega sklada za globalizacijo predhodnem obdobju. Torej, rad bi, da mi posredujete ta dokument. In tretjič imam vprašanje. Bil sem nekoliko presenečen, ampak to je manjši razlog. Bil sem nekoliko presenečen pri teh transferih, kajti videl sem, da me že sedaj pri letošnjem proračunu prosijo za plačila pri posem tehničnih sestankih. Mislim, da ta odobritev plačil ni upravičena pri sestanke za prihodnje leto. Torej, še enkrat. Prvič. Zdi se mi nemogoče glasovati o transferju, če še nismo sprejeli odločitve o povlastilu transferja. Drugič, rad bi videl oceno Evrosklada za globalizacijo, mislim, tudi predvidno ob koncu maja, komisija temu ne bo govarjala, to mi lahko posredujete. Tretjič, vprašanje imam za komisijo glede tega, da bi prosili za dobrito plačila za sestanke v prihodnem letu in da bi to obravnali že letos. Mislim, da to ni nujno, da bi imeli takšne prenose, kaj te lani je bilo to sprijeto šele septembra. Torej, predlagam, da to preložimo na september in bomo o tem glasovali junija. Hvala, predsednik. Hvala lepa, gospode Prem. No, vprašanja in pripombe ste pravzaprav naslovili na komisijo. Ali lahko komisija odgovori na to, kar smo slišali? Sorry, I apologize for the delay. Ja, se upravičujem. Mislila sem, da ste imeli zaprto sejo, zato sem čakala zunaj. Eh, ljudi. Gospode Prej, naj potrdim, da lahko posredujemo to poročilo, kot ste prosili, glede sestanka smo menili, da bi že morali imeti nekaj dejavnosti, da bi dejansko bi se pripravili. Ampak mogoče bo kolega omenil več podrobnosti. Prosim, če mi dovolite, kolega. Eh, Hvala, gospod predsednik. Torej, glede priprave na ta sestanek, tam bodo stojali različne države in To se bo začelo pred organizacijo, kajti treba je pripraviti tudi vse za izbor in treba je upoštevati vsa merila iz preteklosti, da bi lahko dobro načrtovali vse in da bi to posredovali. In komisija sicer ne ogovarja temu, da bi ta nakazila obravnavali, ko bomo glasovali o rabi tega zneska. Hvala. Uh, gospode Pre, je ja, odlično, gospod predsednik. Predlagam, da to obravnavamo na naslednjem sestanku našega odbora. To bo šlo zelo hitro. Hvala lepa. Še kakšna pripomba članov odbora? Ne. Potem imamo problem, da moramo počakati na gospoda Holmarja, ki je na poti vendar pa je to relativno, kje je ta na poti. Gut, da wir nicht genau wissen, wann Frau Hohlmeier eintritt. No, še predtem pa lahko pri glasovanju o prerasporeditvah in pa sredstvih za obnovo zgradbe. Eh, to lahko predstavimo na pozneje. Gremo k predlogu spremen proračuna 3. Gospa Grada je zabal. Gracias, presidente. No tengo mucho. Hvala lepa, predsednik. Pravzaprav nimam prav veliko več povedati glede spremembe proračuna številka 3. Oziroma lahko povem nekaj tudi o predlogu spremembe proračuna številka 4. Čeprav oba predloga nista povezana, rok za vložitev predlogov sprememb 5. juni, glasovali pa bi 24. junija v odboru, parlament pa bi uh, glasoval julija isti časovni načrt bi veljal tudi za predlog eh, spremembe proračuna številka 4, tako da bi parlament potem julija lahko potrdil oba predloga spremembe proračuna. Svet je delal dokaj hitro in učinkovito glede obeh predlogov svet je brez pripomp in brez predlaganih sprememb eh, sprejel oziroma potrdil predloga komisije, tako da mislim, da bi moral isti postopek tudi znotraj eh, parlamenta kar hitro naprej. Prvi predlog se nanaša na presežek iz proračunskega leta 2014, drugi pa na uporabo sredstev solidarnostnega sklada ki je povezan z vprašanji sklada za prilagoditev globalizacije, o čemer smo ravno kar nekaj slišali. Mislim, da bomo lahko šli hitro naprej glede obeh uh, predlogov. Hvala lepa. Kakšna pripomba glede tega? Ne. Gospa Volmajer je zdaj tudi prišla. Kolegica, če imaš. Uh, dovolj energije, potem prosim za predstavitev glede 13. in 14. predloga. Hvala lepa. Najprej bi na hitro povedala nekaj o prerasporeditvah, transfers in sicer prerasporeditev glede tistega, kar je se nanaša na um, zgradbe in sicer gre za 685 tisoč evrov in pa ustrezno infrastrukturo, ki se uporablja uh, strani računskega sodišča za zagotovitev varnosti podatkov. Varnost podatkov zlasti tistih, ki se nanašajo na uh, delovanje računskega sodišča znotraj Evropske unije je seveda izjemno pomembno, zato je nujno, da imajo ustrezno zaščiteno informacijsko tehnologijo. Zato bo šel znesek 685 tisoč in sicer iz eh, postavk eh, glede osebja iz eh, poglavja 21 bi prerasporedili 685 tisoč. Druga prerasporeditev se nanaša na odbor regij. Odbor regij bo v prihodne uporabljal delno tudi naše stavbe, zato mora prispevati svoj delež eh, za osebje, zlasti varnostno osebje. Odbor regij bo to tudi storil in sicer v višini 38 tisoč evrov. Tretja prerasporeditev se prav tako nanaša na odbor regij. Že na zadnje smo na ravni ekosoka o tem govorili. Gre za povečanje stroškov 52 tisoč za stroške otroškega varstva. Gre pa za skupaj 660 tisoč evrov od tega naj bi 252 tisoč prenesli zato, da bi komisiji lahko ustrezno pokrili stroške otroškega varstva. In za vse te prerasporeditve prosimo, da jih um, potrdite. Hvala lepa. Ima kdo kaj proti temu, da vse te tri predloge, o katerih smo zdaj slišali, sprejmemo skupaj? Ne mogoče nima nihče kaj proti temu. Potem um, vas moram obvestiti še, da, da bomo glasovali elektronsko in sicer elektronsko glasujemo o prerasporeditvah. Okay. Okay.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 Eh, zaključili glasovanje. Gospod Arcuji je zopet tukaj. Aha, še politika glede stav. Hvala lepa. Ravno smo uh, se sestali s um, predstavniki EOLISE. E v prihodnje bomo mogoče ta predlog, ki ga imamo zdaj strani komisije, zopet spreminjali uh, Kar se tiče pregled predloga komisije, ta predlog je dokaj jasen. Gre za štiri stavbe, tri, ki so bile že prej prisotne in ena stavba, ki jo je bo treba popolnoma prenoviti. Nekaj še ostaja vprašanj glede porast poreditve osebja, torej koliko eh, kvadratnih metrov glede na število zaposlenih. Skupaj z eh, poročevalcem v senci naj bi pripravili tudi glasovanje, nekako do 8. junija naj bi bilo to zaključeno, saj teoretično, če bomo dobili odgovore na vsa preostala odprta vprašanja odločili se bomo še, kako ta postopek čim bolje izvesti. Hvala lepa. Tarant. Thank you, Mr. President. Hvala lepa. Strinjam se s tem, kar smo slišali od poročevalke, moram pa vas vendarle obvestiti, pa tudi njo, o dejstvu, da imamo veliko krat problem s tem, da ima parlament dva sedeža v Štrasburgu in pa v Bruslju. In agencija EU LISA ima tudi dva sedeža v Štrasburgu in pa v Talinu. Naj vas obvestim o stroških. Če kupim v Štrasburgu škatlico cigaret Marlboro, pa s tem ne propagiram uh, kajenja, plačam za to 7 evrov, v Talinu 3 evre in pol. Mogoče je treba ponovno razmisliti, kje naj bi sploh postavili to novo stavbo v Štrasburu ali tam, kjer so stroški vendarle za 50 odstotkov nižji. Vidim problem tistih ljudi, ki v Štrasburu delajo v neevropskih razmerah. Po drugi strani pa moramo razmisliti o tem, kaj sploh počnemo s takšno agencijo. Pa na nikogar ne kažem s prstom in nikogar ne obtožujem zaradi tega, ker je tudi agencija pravzaprav razdeljena in ima dva sedeža. To sem želel povedati. Gospa Baumajer. Diskusijo. No, mislim, da lahko razpravo skrajšamo. Strinjam se s kolegom Tarandom. Žal so se države članice tako odločile in uh, Evropski parlament je moral seveda spoštovati odločitev evropskih držav. Takrat je bilo pač odločeno, da bo sedež tudi v Estoniji, Francija se takrat eh, ni strinjala, vendar pa smo bili oziroma so bili mnenja, da si tudi Estonija zasluži agencijo Evropske unije, zato je bila končna odločitev ta, da bo imela agencija EU-LISA sedež eh, na dveh mestih gospod Taran verjetno ve, da je bil parlament na njegovi strani, vendar pa so sedeži zdaj porazdeljeni tako, kot so. In uh, seveda si nihče ne želi, da bi karkoli škripalo, ko gre za varnost uh, informacijske tehnologije, zato je treba tudi varnost oziroma stavbe v Štrasburu ustrezno načrtovati in potem narediti vse, da bo tam zagotovljena varnost. So, ähm, wir haben jetzt eine. Äh ja, sedaj imamo postopkovno vprašanje. No, sama bi predlagala, da zapišemo mnenje, v katerega vključimo tudi to, kar je povedal gospod Karant, in da osmega potem sprememo končno stališče. Upam, da se lahko s tem strinjate. Tudi gospod Tarant in gospod Depre lahko sodelujete pri pripravi mnenja in potem, ko bom dobila zadnje podatke, lahko vse skupaj sklenem. Ja, nimam nič proti, gospodu Depreju bom dal tudi besedo. E, kot veste, pa smo rok enkrat že podaljšali, če bi bili zelo strogi, bi morali glasovati danes. E, ampak e, obvestil sem sekretarjat, da, znam, sekretarjat me je obvestil, da če nišče ne nasprotuje in če komisija ni proti, potem lahko preložimo glasovanje do 8. Čeprav strogo rečeno po pravilih bi morali glasovati danes in ne bi mogli podaljšati roka. Najprej gospod Tipri, potem pa še poročevalka. Oui, uh... Ja, gospod predsednik. Vprašanje gospoda Taranta je resno. To ni več vprašanje, ki sem ga zastavil komisiji. Glede drugega sistema, to bi bil informacijski sistem, SIS, tu imamo tudi dva sedeža zaradi varnostnih razlogov. Torej, po eni strani imamo opremo, ki je lokalizirana za SIS v Strasboru in potem imamo drugo opremo, ki pa se nahaja druge, nekje v Avstriji. Ali gre za isto logiko? tem primeru. To je manj neumno, kot eh, zgleda, če je tako. Torej, to je prvi razlog. Sprašujem komisijo, ali gre za takšno logiko, je to zadnji predloga. Potem pa drugo, res se ne strinja s tem, kaj je povedal gospod Tajan. Kaj te, če sledimo te logiki, potem moramo dati vse v rigo. Ključno z Evropskim parlamentom. In potem je treba plačati tudi takšne plače, kot jih imajo te regije. Und jetzt haben wir doch die Diskussion, die ich No, pa bomo vendarle imeli to razpravo, gospa Holmajer. No, bom pojasnila tudi to. To, kar je omenil kolega Dopre, eh, se nanaša na strežnike v Avstriji, kajti gre za drugi podporni strežniki, ne more biti na istem mestu kot preostala strojna oprema če imate podporni strežnik, eh, eh, tako imenovani Mirror Server, mora biti pač na drugem mestu, ni v Strasburgu, je v Avstriji. In eh, to je bil razlog za drugo lokacijo pri vprašanju Estonije in Francije, pa gre za to, da se Francija ni želela odreči. Strasburgu, Estoniji pa naj bi pripadla ta agencija. In zato smo pač sklenili ta ne najboljši kompromis, s katerim pa moramo zdaj živeti, ker uh, ga naknadno ne moremo več spreminjati. Kar pa zadeva samo pravilo, če bi danes, eh, če danes eh, smatrate našo odločitev, kot da smo se odločili, da pripravimo mnenje, potem se bomo držali tega roka dveh tednov. Ja, to je pač zdaj predmet razprave med poročevalko in sekretarijatom. Eh, in eh, mislim, da nima smisla, da tu karkoli spreminjamo ali kdo nasprotuje predlogu gospe Holmar, da bi glasovali 8. junija ali kdo strani komisije temu nasprotuje. O tem odloča komisija, ne gospod Depre. Komisija. Predsednik, naj rečem, da imamo tu časovno omejitev in to je treba spoštovati te pogodbene obveznosti, torej na strani komisije in agencije. Seveda smo tu pripravljeni odgovoriti na specifično vprašanja. Tako da bi rad opozoril na te praktične vidike, ki so povezani to zamudo. Ne vem, če bi odbor lahko na nek način izrazil, če to podpira. Agencija in komisija pa sta pripravljeni odgovoriti na vsa morebitna pisna vprašanja. Ne vem, to bi bila ena možnost, recimo. Ja, to pa je zelo zanimiv predlog, kaj pravi poročevalka. Ja, potem bi pravzaprav morala že reči, da preden kolegi sploh poznajo vsebino in preden smo razčistili vsa vprašanja, tudi pričevalci v senci niso najbolj um, zadovoljni s tem. Lahko pa direktorju povem, da načeloma smo pozitivno nastrojeni, nikakor nimamo namena projekta kakorkoli blokirati, imamo pa še nekaj vprašanj glede stroškov, ki, na katere do danes ni eh, mogoče dobiti odgovorov. Spraševala sem, kakšen je strošek arhitektov, pa sem dobila vse mogoče podatke. Ampak vendarle bi želela imeti take podatke, zato da bi vedela, ali je ta projekt bil finančno eh, skrbno pripravljen. Dobro, potem sam predlagam naslednje. Mislim, da ima pročevalka prav in da se tudi pročevalci v senci strinjajo z njenim stališčem in menim, da ko parlament prosi za informacije, je prav, da s podločitvijo počaka, dokler teh podatkov ne dobi. Tako da predlagam, da dejansko preložimo glasovanje na 8. juni. Če nihče temu ne nasprotuje, potem bomo, tem, eh, bomo postopali tako in s tem smo tudi zaključili čas za glasovanje. Dragi kolegi, se opravičujem, moral sem na sestanek, ki ga je sklical predsednik parlamenta. Obravnavali smo smirnice in sklepe po trialogu o Evropskem skladu za strateške naložbe. Tako da zamujem, se pravičujem, hvala gospod Gejer, Hvala, ker ste predsedovali na mesto mene. Gremo naprej. Glede sosledja glasovanja, torej konec glasovanja. Sedaj smo pri 14. poročilu. Ne, to ste poročili. Smo pri tretjem popravku proračuna, 4, to ste poročili. Mobilizacija, Bili ste pri devetem poročilu. Popravek petega proračuna. Gospa Gardija Zabar, imate besedo. Ja, bolje bi bilo, če bi komisija predstavila osnutek popravka proračuna. Ja, komisija, prosim. Madame Calvinio. Gospa Calvinio. Hvala lepa. Res je, danes imamo kar nekaj spremim proračuna, pozdravljam to priložnost, da lahko to predstavim, kajti tu gre za Evropsko agendo za migracije. 13. maja je komisija skupaj s to agendo sprejela tudi spremembo proračuna za letošnje leto. V tom osnutku naj bi znatno okrepili kar nekaj proračunskih vrstic s tem ne bi podprli te dejavnosti, ki se omenjajo v izjavi izrednega vrha iz 23. aprila. In tu imamo tudi resolucijo iz 19. aprila. Tu piše, da moramo po eni strani okrepiti skupne operacije s Trajton in Pozejdon, to urejata torej Italija in Grčija, tu gre za vire in položaj drugih držav. To pa naj bi potem podprli tudi s proračunom in Frontexom potem naj bi pomagali tem državam, to naj bi financirali iz evropskega proračuna, vključno s prvimi dejavnostmi sprejema, to gre za identifikacijo, gre za prozdravstveno pomoč, gre za nakup opreme, gre za nadzor na mejah in tako naprej. Tretjič, tu gre za to, da imamo novo schemo nastanitve za begunce, za te, ki so sedaj v tretjih državah. Potem četrtič gre za oblikovanje novih programov vračanja, za hitro vračanje jezikovnih priseljencev in končno imamo tu tudi programe eh, regionalnega razvoja v Afriškem rogu in Severni Afriki. Torej, dodatni znesek naj bi znašal 89 milijonov so te obveznosti. To je celotni znesek, ampak komisija predlaga, da bi to uporabili tudi dodeljen proračun, to, kar smo vzeli iz preteklih programov in to gre tudi za zaprtje starih programov glede sklada za zunanje meje. Torej, tu imamo te prevzete obveznosti iz petega sprednjega proračuna. 15,8 milijonov evrov to znaša. Torej, celotne zneske, ki ga potrebujemo v letošnjem letu, da bi izvali to, to znaša 16,6 milijonov evrov. In tu imamo tudi deljene prihodke in prerasporeditev sredstev na zahtevo. Istočasno pa imamo tudi plačila, ki smo volili po programu Galileju v letošnjem letu. Vsega ne bomo mogli povsem izvesti zaradi zamude pri javnem naročilu pri tretjem satelitu Galileje, to je satelit Evropske vesoljske agencije. Sedaj naj bi podpisali pogodbo v drugem četrtletju prihodnje leto, tako da bomo imeli dovolj plačenih odobritev v letošnjem letu, zato da bi financirali migracije, ne da bi tu uporabili vse marže. Torej, osnutek spremenega proračuna je tako proračunsko neutralen, če govorimo o prilagoditvah proračuna. Potem smo, oziroma dobriti proračuna, predlagali tudi okrepitev kadrov. Ja, opravičujem se, gospa Holmajer je odšla iz dvorane. Povečali naj bi tudi število delovnih mest v načrtih, s posvetovimi 23 novih začasnih uradnikov, večina naj bi bila v Frontexu, 16 novih in tudi v ASI, torej to je Evropski eh, urad za azil in tudi v Europolu. Tam imamo po tri delovna mesta. In to kratko predstavitev bi zaključila tako, da bi povdarila, kako zelo menimo, da moramo hitro sprejeti ta proračun. To bi pomenilo, da bi znanjemu svetu poslali zelo pozitivno sporočilo. Seveda so migracije sedaj nujna in glavna prioriteta Evropske unije. Svet je to razumel. Prvotne reakcije po našem osnutku so bile zelo pozitivne. Torej, to bi bil zelo pozitiven signal iz naše strani, če bi parlament podprl ta osnutek sprejnega proračuna, da bi lahko imeli ta plačila in obveznosti, takoj, ko bo to možno. Hvala. Merci, madame. Madame Hvala, gospod Gardi Zabar. Hvala. Predsednik, hvala tudi komisiji za to predstavitev spremenjenega proračuna. Gospa Karinjo je zaključila z besedami, ki bi jih omenila sedaj. Tudi parlament meni, da je nujno, da imamo takšna sredstva zato, da bi popravili težave na področju migracij. S temi težavami smo se srečevali v sredozemlju zadnjih mesecih, zlasti tam. In zato, da bi šli naprej, zato da bi imeli tudi razumne roke in da bi imeli potem tudi sprijeti proračuna julija, sedaj je odbor prejel snutek. In tu imamo dva dela tega osnutka. Najprej imamo Galilejo, mogoče Galilejo ne potrebujete plačila zaradi zamud in če ja, potem je razumno, da uporabimo ta sredstva ki so na voljo sedaj v letošnjem letu. Vse to je del dobrega proračunskega upravljanja, če bomo dobili zagotovila. Kajti, ko so sredstva na voljo, moramo ta sredstva dati tja, kjer jih potrebujemo drugič. Komisija je predstavila osnutek pročno za ASA, za Frontex, za migracijski sklad četrtič. Kolegi iz odbora Libe prav tako preučuje ta predlog. Ne toliko iz proračunskega vidika gledano, ampak politično gledano, glede same vsebine. Torej, videti moramo, kaj bodo oni rekli, torej kolegi iz odbora Libe, kako bodo ocenili situacijo, kar je predlagala komisija, to če je to dovolj ali ne, po njihovem mnenju. Torej, počakati moramo na to. Imamo nekaj, kar snaša na proračunska sredstva, mogoče se nam to zdi spremljivo, ampak prihodnosti ne moremo izključiti večjih in dodatnih potreb. Torej, to je res prvi osnutek za enkrat. Želela sem podati kratek oris, imamo kar nekaj predlogov spremem. Torej še enkrat, radi bi delali tako hitro, kot se le da. Na delnem zasedanju julija ne bi to obravnavali, ampak vse je še odprto. Veliko je še odprtih možnosti, mogoče bomo imeli predloge spremem. Kolegi iz odbora Libe bodo mogoče prosili, da bi jim predstavili tudi drugačna stališča. Ampak konec koncev upam, da bomo dosegli dogovor in da bomo lahko zaključili obravnavo teh vprašanj. Torej, peti osnutek proračuna, to ne bi uredili julija, tudi tretji in četrti osnutek ured, to bi bilo odlično, kajti to bi pomenilo, da bi potem tu razrešili vse osnutke spremenjenih proračuna za prihodnje leto in prepričan sem, da bi potem Jose Manuel bil zelo hvaležen za vse to. To bi bilo dobro tudi za EFSI, to bi bilo dobro tudi za prvi osnutek in končno gremo potem lahko na pogajanja glede prioritet prihodnosti. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Dupre. Merci, président. Hvala, predsednik. Hvala komisiji za to predstavitev. Najprej moram reči, da se povsem strinjam s tem, da bi nujno obravnavali ta predlog. Vemo, kako hude so te težave na tem področju azila in migracije. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak imel bi nekaj vprašanj za komisijo. Najprej, glede Frontexa. Želite 16,8 dodatnih milijonov. Potrojili naj bi ta znesek, pravite. Omenjali smo operacijo Triton. Tam naj bi imeli tretjino finančnih sredstev iz Mare Nostroma. Mare Nostrom je znašal 9 milijonov na mesec, torej 3 milijone na mesec naj bi imeli. Da bi to potrojili in potem imamo 7 mesecev na leto, torej 6 milijonov na leto krat 7,42. Ali pa sem se zmotil pri izračunu, ne vem. Torej, zanima me, ali to predstavlja potrojitev sredstev Frontexa. Kako ste to preračunali glede na operacijo Triton in glede na Poseidon in Mare Nostrom? Ali imate v mislih le Triton? Torej, tu imamo 26,8 milijonov, torej tu gre za potrojitev proračuna ali pa uh, sem kaj narobe prebral, kakšna napačna informacija. Potem drugič, strinjam se s krepitvijo, torej naj rečem, da se strinjam. To niso kritike, to je zastavljam vprašanje. Sedaj gre le za prvo fazo tega, kar moramo ustaviti v sektorju, ki bo postavljen bolj strateški. Torej, okrepili boste sredstva, povečali število zaposlenih v Frontexu, v Europolu, v Evropskem radu za azil, torej 24 delovnih mest. Vprašanje imam. Vsako leto naj bi zmanjšali število osebja v teh agencijah. Kaj bo sedaj to predstavljalo? To povečanje delovnih mest? Ali je to izven tega svežnja? Ali je to v tem predlogu? Ali kako boste to uredili? Ob tem predlogu zmanjšanja delovnih mest? Kaj ti Tu vidimo dodatne izdatke in predstavljam si, da če imamo dodatne izdatke, ne gre le za prerazporeditev sredstva. Torej, to je moje drugo vprašanje. Kako boste uskladili oba predloga pri delovnih mestih? In tretje vprašanje, tu gre res le za informacije. Imamo štiri delovna mesta v uradu za azil. To poznam, poznam pravno podlago, ki omogoča delo agencije, torej pravite štiri delovna mesta za uničenje mreže za migrante. Ampak mislim, da delo tega urada ni povezano s tem za razdrobitev tega omrežja. Ja, to je vse. No, gospod predsednik, to niso kritik, to so vprašanja. No, tretja pripomba je vprašanje. Ja, zelo dobro. Gospod Holmajer ich folge gleich den Kommentaren von Gerard Dupré. Ja, no, z gospodom Duprejem sva že v odboru Libe imela eh, prvo rundo, tako rekoč. Sicer pa naj povem, da načeloma pozdravljam kakršne koli spremembe na tem področju. Eh, prvi korak se mora zgoditi v skupnem azilnem sistemu z bistvenim povečanjem finančnih sredstev pri čemer je kot prva točka potrebna podpora najbolj prizadetim državam in pa vzpostavitev scheme za ponovno naselitev. Moram pa zelo jasno in kritično povedati, da masivn korak Evropske unije v smeri podpore Severni Afriki pri izgradnji lastnega azilnega sistema ali boljšega mejnega sistema bi imel drugačno obliko. Štiri dodatna delovna mesta za EASO, da se bodo bolj ukvarjali s Severno Afriko. Tu je, mislim, da korak, ki bo spravil uh, vse tih otapce v grozo. Štiri dodatne zaposleni uh, Eh, mislim, da bodo res omogočili pravi preporod Severne Afrike in bistveno spremembo razmer. E, sprašujem komisijo, ali eh, je to za nek trik, kajti v okviru prerasporeditve v prihodnem letu bodo ta štiri delovna mesta spet odpadla. E, boste torej ti ljudi pravzaprav e, zaposlili samo za to mestno obdobje ali bo temu sledil kakšen bolj resen korak? E, Potem pri Europolu imamo tri zadatna delovna e, mesta, gre za organizacijo, ki se po celem svetu bori proti organiziranemu terorizmu in kriminalu in ti trije dodatni zaposleni, e, ki bodo prispevali k tej bitki, bodo gotovo tako izboljšali razmere, da se vsi tih otapci in e, kriminalci po svetu že tresajo. Ja, res sem samo še sarkastična pri vseh teh številkah in ne vem, da je bila v sredo za Europol predlagana samo eno delovno mesto eh, in moram resno vprašati, ali Evropska komisija eh, te eh, napovedi resno misli glede na dramatične razmere, ki smo jim priča, ali nameravamo še naprej nadaljevati s takimi komaj zaznavnimi koraki. Sicer mi res ne preostane ni druga kot sarkazem. Europol od leta v zadnjih letih beleži osem zaposlenih manj, pri čemer so vzpostavili vrsto novih centrov, imamo več tehnologije, ampak nimamo zaposlenih, ki bi jo uporabljali ali pa ne vemo, kako bi tehnologijo opremili z zaposlenimi. Tudi pri ASO ni bistveno drugače, tako da moram resno vprašati, ali dejansko želimo prerasporediti ljudi na tista področja, ki so najbolj pereča, pri EASO to nedvomno drži, tudi pri Frontexu in deloma to drži tudi pri Europolu. Tam je prišlo do precejšnjih prerasporeditev. Istočasno pa se zastavlja tudi vprašanje, ali je komisija pripravljena potem, ko eh, je pri novem proračunu se. Eh, omejila tudi pri lastnem zaposlovanju ali je pripravljena eh, na prerasporejanje ljudi z tistih področji, ki so manj pereča, na tiste, ki so eh, bolj resna, kjer imamo resne krize. Hvala, gospa Holmajer. Torej, ne vem, če se Evropa res ne odpira za določene kritike, ko se na tak neresen način lotiva zelo resnih vprašanj, kaj ti dajemo vtis, da ne bomo ukrenili ničesar. Če že ukrepamo, potem moramo biti učinkoviti ali pa podati zelo močne argumente, sicer eh, smo neverodostojni. Ja, najlepša hvala, Monika. Eh, no, sprašvala bi generalno direktorja, direktor, tudi kako je z zmanjšanjem zaposlenih v generalnem sekretarijatu. Podpredsednica naj bi tam eh, nekako dobila nekaj dodatnih zaposlenih in eh, zastavljamo vprašanje, eh, ali bomo obveščeni o tem. Vem, da komisija lahko sama odloča o tem. Imamo eh, Eh, obveznost, da zmanjšamo število zaposlenih za 5 odstotkov, ampak morda bi vendarle bilo prav, da predvidimo izjeme za določena področja. Hvala. Če ni drugih vprašanj, potem dodajam to vprašanje k vprašanjem za komisijo. Gospod Ali. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem komisiji za vse posredovane informacije. Mislim, da prihaja ta eh, rebalans proračuna v pravem trenutku, glede na to, kako resne so razmere na področju migracijskih pritiskov. Ti pritiski so najbolj zaznavni na južnih mejah Evropske unije. Zato imam naslednje vprašanje. Ni mi posem jasno, kako natančno bodo določene zunanje države, torej države eh, ob zunanjih mejah in kako se bo denar eh, razporejal mednje oziroma kako se bodo razporejala ta sredstva med države članice ob zunanji meji. Ko smo govorili o preseljevanju v kontekstu izjem smo zastavili vprašanje Agenciji za temeljne pravice in drugim agencijam o kriterijih, na podlagi katerih se bodo sredstva porazdeljevala. Strinjamo se, da je trenutno potrebna dodatna podpora, da so potrebna dodatna sredstva, vendar pa potrebujemo celostno analizo po razpolaganju porazdelitve teh sredstev, tudi sredstev, ki bodo na voljo v prihodnje. Katere države članice ob zunanji meji bodo tiste, ki bodo deležne pomoči in na podlagi katerih kriterijev? Hvala. Ja, no, morda uh, bomo doživeli pozitivno presenečenje, morda bo komisija uh, Eh, vse to vključila v proračun za 2016, bomo videli že jutri. Sicer pa kar zdeva dodatna delovna mesta za Frontex. Frontex je v Varšavi, ampak ne vem, kako, eh, kakšne so razmerje med Polsko in Frontexom, eh, bodo oni kakorkoli lahko izboljšali razmere. Gospa Kalvinja, najlepša hvala. Poskušala bom odgovoriti na vsa ta vprašanja in pripravljeni smo tudi v pisni obliki posredovati več informacij in podrobnejše odgovore na vprašanja, ki jih eh, ne moramo odgovoriti kar takoj. Najprej vprašanje gospoda Alija, kako bomo opredelili, katere države ob zunanji meji bodo deležne sredstva in kako bodo ta sredstva porazdeljena. Nimam podrobnih informacij, posredovala bom to vprašanje kolegom v generalnem direktoratu za notranje zadeve. Ampak če začnem z vprašanjem gospoda Depreja, predlagali smo, da bi okrepili proračun Frontexa za skoraj 27 milijonov za obveznosti in plačila in s tem bomo potrojili večino sredstev za Triton in Pozejdon za z njih 7 mesecev leta 2015. Področje nadzora pa obstaja podrobno kot pri eh, operaciji Mare Nostrum. To ni vse, kar se dogaja v letu 2015. Eh, deloma bo to posegalo tudi v leto 2016, torej ta potretev sredstv se nanaša na celo obdobje. Posredovali vam bomo podrobnejše informacije, ampak leta 2015 je samo del te zgodbe. Eh, preostanek se bo odvijal v leto 2016. Kar pa zadeva EASO, tu sem uh, si pogledala seznam pristojnosti EASA in mislim, da je pristojen tudi na tem področju, da zagotavlja uh, eh, enako, enako oziroma enotno obravnavo meja na uh, vse Evropi. In uh, mislim, da vam lahko podrobneje odgovorim tudi, kar zadeva skladnost s cilji na tem področju. Odgovor gospe Holmar in gospe Greslem. zaznavam določeno frustracijo in določeno ironijo gospe Holmajer, zlasti kar zadeva razsežnosti naših predlogov in eh, nesrazmernost glede na izzive, s katerimi se soočamo, ampak izhajamo iz evropskega proračuna, ki je kakršen je in zato smo poskušali biti kar najbolj ambiciozni na podlagi informacij strokovnjakov o tem, kaj lahko hitro storimo v času do konca leta 2015 in v letu 2016. Seveda v upoštevanju omejitev trenutnega finančnega okvira. Predlogi za leto 2015 bodo eh, odraženi tudi v eh, osnutku proračuna za prihodnje leto, tako da upam, da vam bom lahko ponudila nekaj pozitivnih eh, informacij oziroma novic, ne pa presenečenje, ker sem vam povedala že zdaj, ampak res gre za politično prednostno nalogo in to boste zaznali tudi jutri. Kar pa zadeva delovna mesta, ki jih predlagamo za različne agencije, eh, je naš pristop tak, da je to izključeno iz petodstotnega znižanja zaposlenih. Tu gre za nove funkcije, nove zahteve, ki niso bile predvidene, ko smo predlagali petodstotno znižanje, tako da bomo eh, poskušali zagotoviti, da bo to povečanje izuzeto iz običajnih ciljev za zmanjšanje števila zaposlenih. Previdni moramo biti, kaj te nekatere zahteve, ki prihajajo strani agencij, niso vezane na preseljevanje. Uh, Omenili ste agencijo, ki je zahtevala dodatno delovno mesto za kibernetski terorizem, kar ni neposredno povezano s preseljevanjem, o čemer govorimo danes. In pa za konec, če kar zadeva interno organizacijo komisije, gospa Gorgijeva, kot veste, je na čelu podrobne analize učinkovitosti in eh, prerasporeditve sredstev znotraj komisije. Bistveno se bodo zmanjšala tista področja, ki so bila eh, najbolj okrepljena v zadnjih letih in ki niso več eh, tako pomembna za naše prednostne naloge in eno od področji, ki bo eh, deležno največje prerasporeditve v prihodnjih mesecih, eh, so tista področja, ki so neposredno povezana z upravljanjem sredstev za azil. Torej, pristojni generalni direktorati bodo okrepljeni v prihodnjih mesecih, že v preostanku letošnjega leta podrobnejše informacije o treh delovnih, o teh treh točkah, ki sem jih izpostavila, vam bomo posredovali, torej potrojitev Tritona in Pozejdona, določitev in porazdelitev sredstev med države in pa funkcije ASA. Najlepša hvala. Merci, excusez-moi, mais je vous... Hvala lepa, se opravičujem ampak ta prerasporeditev glede generalnega sekretarjata, zakaj torej gre? Mislim, da eh, predstavnica komisije ni odgovorila, omenila je analizo gospe Gorgijeve, ampak eh, do kdaj bo, tega prišlo, kdaj bo do tega prišlo in kdaj bo parlament o tem obveščen? Gospa Holmar, tudi še vprašanje? Ja, imam še eno dopolnilno vprašanje. Če je eh, tako lepo slišati, da tri delovna mesta za Europol in eh, druga delovna mesta so izključena iz eh, zmanjšanja sredstev. Ali to pomeni, da so ta tri mesta izključena iz pet odstotnega znižanja ali pomeni, da bodo EASA in Frontex posem oproščeni teh obveznosti? Kajti eh, sicer mislim, da eh, ni prav, da eh, Uh, ustrajate pri tem, da so agencije oproščene, v bistvu pa je oproščenih samo uh, nekaj oseb od ne vem kolikih, tako da bi to pravzaprav v praksi pomenilo, da je uh, oproščena ena oseba ali eno delovno mesto. Uh, Monsieur le Président, ma question est un peu du même. Tudi sam imam podobno vprašanje. Če sem prav razumev, gospod Kalvinjo, tisti zaposleni, ki se bodo uh, zaposlili za nove naloge, torej izven obstoječega okvira, niso vključeni v zmanjšanje za pet odstotkov. In To velja potem za Frontex, za Europol, za EASO. Spominjam se razprave, ki smo jo imeli o proračunu parlamenta in o zaposlenih v parlamentu. In kadar zaposlujemo dodatne zaposlene za področje notranje varnosti, naprimer, eh, potem domnevam, da bi lahko uporabili enake argumente. Pričakujem vašo potrditev in tako jo boste dobili, gospa Kalvinjo. Še prej pa gospod Gar, če želite, ne? Euh, gospod Gajer, ja, vprašanje, ki jih upravičeno zastavljata gospod Debrej in gospa Holmajer s tem lahko še malo nadaljujemo, spoštovana gospa generalna direktorica. Ampak bistvo vsega je, da ideja prerasporeditve, kot jo razume komisija, eh, je pravzaprav spodletela. Imamo razmere, v katerih iz različnih razlogov uh, imamo novo nastale agencije, ki se širijo, ker se njihove pristojnosti širijo. Imamo agencije, eh, tudi te, o katerih je zdaj govora, katerih politična teža se povečuje, ker to terjajo politične razmere. In komisija še naprej stavi na neko rešitev, ki predvideva petodstotno znižanje, ki je bilo sprejeto v okviru medinstitucionalnega sporazuma in to bi pomenilo dodatno ošibitev eh, teh agencij. In mislim, da to enostavno ne deluje. Poročila komisij, ki jih imam na svoji pisalni mizi, so številčna in opisujejo številne absurdnosti, Eh, podobne kot ste jih v vprašanjih omenjala gospa Holmajer in gospod Depre, lahko dodam še kaj. Eh, v neskončnost pravzaprav, ampak v proračunskem postopku se ne bomo mogli izogniti eh, obravnavi tega vprašanja, kaj ti rešitev, ki jo predlagate, ne deluje. Edina od treh institucij, ki pri tem želi ustrajati, uh, Pa je komisija, mi kot Evropski parlament tega ne želimo, tudi svet je dejal, da petodstotno znižanje, eh, ga, pri katerem ustraja komisija, eh, ima eh, negativne posledice. Vi ste edini, ki menite, da je tak način postopanja ustrezen in mislim, da realnost kaže, da to ne drži. Sam kot pristojni stalni poročevalec za agencije bi vam predlagal, da na teh primerih, o katerih zdaj govorimo, zelo pozorno obravnavamo proračun za agencije za leto 2016 in obravnavamo to problematiko in tem, torej na tem področju nujno moramo sprožiti dialog. Dobro, gospa Kalvinjo, zdaj je na vas, da se izjasnite. Jedrnato, prosim, sicer pa se bomo še vrnili na vprašanje števila zaposlenih v agencijah. Najlepša hvala. Samo dva komentarja v zvezi s tem, kar ste omenili. Gospe Gresle, ja, opravičujem se, nisem odgovorila na vaše vprašanje glede generalnega sekretarijata, ker ni načrtovane okrepitve generalnega sekretarjata za letos. Lani se je komisija prilagodila novi organizaciji, vzpostavitvi podpredsednikov in generalni sekretarjat smo v tem kontekstu okrepili, ker mora ponujati storitve novim podpredsednikom, ki nimajo pod seboj neposredno generalnih direktorjev. Uh, ni pa načrtov, da bi še nadalje okrepili generalni sekretarjat in zato sem pozabila odgovoriti na to vprašanje. Kar pa zadeva agencije, pet odstotno znižanje in kako se tega lotiti. Uh, To je bilo zapisano v medinstitucionalnem sporazumu. Če bi parlament in svet želela drugačen način obravnave agencij, bi seveda prilagodili svoj pristop, ampak zaenkrat imamo tu samo medinstitucionalni sporazum. Želeli smo spodbuditi eh, sestanek medinstitucionalnih. Eh, predstavnikov za agencije. Doslej nam ni uspelo zagotoviti takega sestanka. No, datum je predviden, mislim, da za juni ali za juli. Eh, zopet je bila zadeva odložena, skratka težava ni v tem, da nas zadeva ne bi zanimala. Prav je, da govorimo o agencijah, ampak potrebujemo celosten pristop, poleg tega pa je potrebno obravnavati tudi specifične okoliščine vsake agencije. No, to, kar danes predlagamo, pa je ravno nek ad hoc pristop, ker gre za prednostne naloge in ker moramo okrepiti te agencije, predlagamo neto okrepitev ki bi zagotovila, morda ne dovolj, ampak vseeno nekaj dodatnih virov, ki jih potrebujejo za uh, upravljanje dodatnih sredstev, ki jim jih namenja proračun. Tako da mislim, da v tem konkretnem primeru gremo v smeri tega, kar bi si parlament večkrat želel. Hvala in veselim se seveda tudi nadaljnih razprav o tem uh, v kontekstu novega proračuna, tudi z vami, gospod Kajer. Merci. Hvala lepa. Gospa Garja Zabal, vi ste poročevalka. Vi imate vse niti v rokah, da zaključimo to zadevo. 5. junija bo potekalo glasovanje. 15. junija? Dobro, potem imate še kar nekaj časa. Alors nous revenons en arrière sur le point 8. Dobro, zdaj pa se vračamo nazaj na osmo točko. Sklad eh, za solidarnost v zvezi z Romunijo, Bolgarijo in Italijo. Poročevalec je gospod Moresan, imate besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, nakratko smo obravnavali eh, predloge sprememb k, k proračunu. Eh, Eh, četrta eh, sprememba proračuna se nanaša na to mobilizacijo sredstev iz solidarnostnega sklada. Gre za prvo tvrstno mobilizacijo v letu 2015. Vezana pa je na proplave, ki so se lani zgodile v Romuniji, Bolgariji in Italiji. Celotni znesek, ki naj bi ga mobilizirali s tem sklepom, je 66,5 milijonov evrov, od česar jih bo 56 milijonov dobila Italija, 8 milijonov. Eh, in pol Romunija in skoraj 2 milijona naj bi dobila Bolgarija. Lanske poplave so v Italiji povzročile veliko škode javni in zasebni infrastrukturi, podjetjem, zasebnikom, pa tudi za kmetijstvo in e, okolje. Veliko je bilo tudi žrtev. E, prizadele so poplave sedem, e, eh, zelo pet regij na severu Italije. E, 2,2 milijardi evrov je skupni znesek povzročene škode, kar je sicer manj kot 3,1 milijard evrov, kar je prak za kategorizacijo eh, eh, elementarne nesreče kot nesreče velikih razsežnosti, zato gre tu za kategorijo regionalne katastrofe. Druga prošnja strani Bolgarije je bila tudi opredeljena kot upravičena, kot regionalna katastrofa. Eh, Poplave so povzročile škodo v višini 79 milijonov evrov, meja pa je bila 233, tako da je tudi tu šlo za regionalno uh, katastrofo. V Romuniji smo prijeli dva, dve prošnji, najprej v zvezi s pomladanskimi uh, poplavami tu je šlo za veliko naravno katastrofo v sosednji državi, v Srbiji, ki je povzročila škodo tudi v Romunijo in eh, ta zahtevek je bil odobren. Komisija je predlagala, da določi eh, ponder 2,5 odstotka skupne škode. To pomeni 66 milijonov evrov, kar predlagamo, da bi mobilizirali eh, z rebalansom številka 4. In kot je povedala poročevalka gospa Gardija Zabal, je pomembno, da je ta rebalans pravočasno sprejet, tako da bodo ta sredstva čim prej dosegla upravičence. Hvala. Merci, Hvala, gospod Maresan. Nihče ne želi besede. rok za vložitev predlogo sprememb je 5. juni. Glasovanje pa bo potekalo 25. junija. Zdaj pa gremo na deseto točko, uporaba sredstev. Sklada za prilagoditev globalizaciji gre za sredstva za tehnično pomoč na pobudo komisije. Gospod Depre to preložimo, dobro, potem pa enajsta točka, gospod Levandovski. Najlepša hvala, nimamo veliko časa, gre pa za resno in zelo občutljivo vprašanje, gre za tako imenovano makroekonomsko pogojevanje, ki je vezano na eh, strukturne sklade in kohezijsko politiko. No, eh, sam sem obiskal svojo prestolnico in eh, davkoplačevalce in eh, prepričali so me, da je to vendarle zelo dobro eh, financiranje, koristno financiranje in eh, zdaj tu uvajamo nova pravila za vse strukturne sklade na podlagi smernic komisije. Zdaj, uvajamo pravila, da ne pride do zamrznitve sredstev, če, če država članica ne spreme korektivnih ukrepov v okviru postopka za presežni primankljaj. Eh, in komisija lahko v takem primeru zahteva preprogramiranje sredstev, lahko pa pride tudi do revizije partnerskega sporozuma, da se izboljša učinek na rast in konkurenčnost. Če pa vendarle ni dovolj eh, ukrepov strani države članice, se lahko plačila vendarle ustavijo. Tako da mislim, da ta predlog odraža skepso, ki prevladuje v parlamentu, kajti tu gre za zakonodajo eh, po vzoru Brusel ve najbolje, uh, in ta zakonodaja pravzaprav kaznuje lokalne upravičence zaradi nedelovanja državnih aparatov. Eh, ampak vendarle mislim, da je tak korak na mestu. Eh, dosegli smo dogovor, da bomo nadaljevali eh, s tem predlogom, potrebujemo pa seveda dogovor z državami članicami, ker gre za deljeno odgovornost. Omenjajo se tu nacionalni reformni programi, ki so večletne narave In to je potrebno nekako uskladiti tudi z večletnimi kohezijskimi projekti in pa eh, to ponovno zraži, nekako uskladiti tudi s ciklom eh, semestra. Skratka, mislim, da gre tu za orodje, ki bi ga morala komisija uporabljati sorazmerno, previdno, ker bi sicer lahko spodkopala eh, namene kohezijske politike. Je pa seveda eh, eh, tu tudi naša zahteva, da eh, vključite v ta proces parlament in da nas v letu 2017 obvestite o tem, kako zadeva deluje. Zelo na kratko, torej, kar sem želel povedati, kajti pravzaprav nam je že posem zmanjkalo časa. Najlepša hvala, gospod Levandovski, hvala za ta pojasnila, hvala, da ste bili tako kratki. Bi kdo želel besedo? nišče nima vprašanj ali pripomp, na to točko se bomo še vrnili. In pa še zadnja točka. Gospod Mikel Berže, ki je pravni svetovalec, eh, torej gre za skupino, ki je pripravila poročilo, ki smo ga obravnavali 6. maja. Šlo je za tiste eh, zaposlene, ki so na voljo pravzaprav komisarju in v zvezi s tem naj bi slišali nekaj več. Euh, Predvidena je bila izmenjava mnen, gospod Brže.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 šlo je za svetovalca za posebne kampanje in javne odnose komisarja v povezavi s politiko Evropske komisije v državi, ki jo komisar najbolje pozna. Torej, morda bi kdo želel povedati, oziroma slišati kaj več o tem delovnem mestu, o utemeljitvi, gospod Prže. Hvala, gospod eh, predsednik. Naj povem, eh, na kakšni podlagi je potekala izmenjava mnen. Gre za režim, ki velja za Evropsko unijo. Peti člen 23. odstavek, drugi pododstavek. Eh, tam je zapisana določba, ki predvideva možnost zaposlitve posebnih svetovalcev in v teh primerih se je potrebno posvetovati z drugimi eh, proračunskimi organi, preden se, se podpiše dokončna pogodba in eh, predvidena je torej izmenjava mnen z eh, so zakonodajalci, če to zahtevajo. Zakaj gre pri tej določbi? Gre za zelo staro določbo, ki. Eh, obstaja iz leta 62 in šlo je za to, da eh, gre za razlikovanje med posebnimi svetovalci in drugimi zaposlenimi. V preteklosti se je predvsem pojavljala tu razlika v višini plače in eh, zato to delovno mesto je zdaj seveda ta plača, višina plače je zelo podrobno opredeljena. Eh, oziroma, bila je opredeljena za druga sorodna delovna mesta, ne pa za to delovno mesto in zato je predvideno, da proračunski organ lahko preuči ali je predvideno plačilo za posebnega svetovalca upravičeno glede na predvideno dejavnost. Tu gre torej za izmenjavo mnen, ki pa se omejuje na višino plačila, ne gre za to, da bi se nasplošno nadzorovalo politiko zaposlovanja eh, agencij. Zdaj pa, če se dotaknem treh ali štirih primerov, torej to pomeni, da gre za postopek, ki nima nobenega smisla vse skupaj je strogo formalno. Gre za postopek v zvezi z višino plačila in lahko vam povem kaj več o tem, kako predvidevamo izvajanje. Ja, ne zdi se mi tako presenetljivo, da bi komisar pač imel svetovalca za eh, pojasnevanje njegovih politik v državi, ki jo najbolje pozna, ampak potem, ko enkrat to vemo, potem posvetovanje z odborom za proračun nima veliko smisla. No, nekaj stvari bi vendarle želel povedati. Najprej tisto, kar je neposredno o, e, zapisano v 23. členu, tam pravila pred, e, predvidevajo tri ravni, AD9, AD12. E, no, gos, e, gospod predsednik prekinja, vse to je zelo formalno. In eh, ne vem, če ima smisel, da s tem eh, izgubljamo veliko časa. Eh, veliko stvari nas zaposluje, tako da se vam zahvaljujem za vsa pojasnila, ki ste jih posredovali. Gospod Depre, mislim, da ste dobili odgovore na svoje vprašanje. No, ne vem, če lahko govorimo o tem, da sprememo stališče glede plače na podlagi zelo podrobnega opisa nalog. No, upam, da je to, kar smo slišali, odgovorilo eh, na ta vprašanja koordinatorjev. S tem smo izčrpali dnevni red, ima kdo kaj po točko razno, če ne, potem hvala vsem za eh, sodelovanje. Jutri do povdne sledi pomemben sestanek, ko se bomo seznalili s proračunom za leto 2016, kot ga predlaga eh, komisija. Mislim, da to poteka ob desetih jutri do povdne v tej dvorani. Ne? ne, to bi bilo preveč enostavno. Kakorkoli že, lep večer vam želim.